Lepo pozdravljeni, gospe in gospodje, spoštovani kolegi. Naslednja točka na njenem eh, redu je izjavi sveta in komisije o oblikovanju pobude evropskih državljanov na podlagi člena številka 11 četrtega odstavka pogodbe o Evropski uniji. Dovolite mi, da pozdravim in izrečem dobrodošlici skupini novinarjev iz Kastije-La Manče, iz moje regije, ki obiskujejo evropske inštitucije v, v teh dnevih. Za začetek damo besedo gospodu Lopezu Garidu, ki bo govoril v imenu sveta. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu za to, da je organiziral to razpravo. Gre za razpravo zelo pomembno, relevantno vsebino z demokratičnega vidika in z vidika razvoja Evropske unije in z vidika razvoja evropskosti naših državljanov, kar lahko vidimo v tem zelo pomembnem besedilu, ki odpira novo obdobje v uniji, Evropski uniji. Gre za pobudo evropskih državljanov, torej gre za možnost, da milijon evropskih državljanov iz različnih držav članic lahko predlagajo sprožijo pobudo za predlog zakonodaje. To pobudo potem pošljajo Evropski komisiji, ki ima pristojnost za spremanje pobud za predlaganje zakonodaje. Pobuda evropskih državljanov je ena od prednostnih nalog predsedstva sveta. Gre za prioriteto zaradi tega, ker je to prednostnega pomena za Evropo. Ko določena država članica predseduje svetu, predseduje Evropski uniji. Mislim, da je prav, da razvija v času svojega predsedstva svoje cilje, svoje prioritete. Mora namreč predstavljati cilje Evrope, ne samo cilje svoje države. Pobuda evropskih državljanov daje možnost in pravico našim državljanom, za pobudo in to je ena od prioritet španskega predsedstva. Ne gre za prioriteto Španije, ampak za evropsko prednostno nalogo. Naši državljani pričakujejo od nas, da bomo začeli z vajanjem Lizbonske pogodbe po osmih letih izgubljanja časa, po osmih letih negotovosti v inštitucijah. Ta čas moramo nadoknaditi. Odgovor moramo najprej dati našim državljanom. Oni namreč želijo sodelovati. Morajo vzpostaviti ponovno ravnovesje med Evropo, ki smo jo gradili v 20. stoletju, predvsem od zgoraj na vzdolj, čeprav gre za demokratično Evropo in sedaj gradimo Evropo od spodaj na vzgor. Zato je pobuda evropskih državljanov, pobuda, ki jo je treba čim prej sprejeti in podpreti. Gre namreč za voljo vlad in Evropskega parlamenta, torej politično voljo Evropskih inštitucij, zato, da damo glas našim državljanom in tudi pravico do sodelovanja v življenju Evropskih inštitucij. Nažalost, kar se dogaja v Evropski uniji je, da je politična razprava, velikokrat nacionalna razprava. Gre za endogamično razpravo in tukaj v Evropskem parlamentu imamo evropsko razpravo, vendar pa v vseh državah članicah prevladuje nacionalna razprava, ne pa evropska razprava. Ta pobuda pa je inštrument, čudovit mehanizem za to, da bi od civilne družbe lahko dobili evropsko razpravo, da bodo evropski državljani sprožili evropsko razpravo v državah članicah, da ne bomo imeli samo nacionalnih razprav. Zato smo si zadali to prednostno nalogo. Ko bo komisija pripravila predlog za uredbo, Rad bi se zahvalil predsedniku komisije Barosu in komisarju Ševčoviču za interes za to vprašanje in da so vključili to pobudo v svoj delovni načrt. In gospod Ševčovič bo predstavil to besedilo, za katerega upam, da bomo v svetu in v parlamentu sprejeli pa bodo, kar od nas pričakujejo naši državljani. Seveda moramo še obdelati različne vidike, različne vprašanja, nekatere ta vprašanja je bolj tehnične ravna, eh, narave, druga vprašanja so bolj politične narave. Na neuradnem srečanju ministrov za evropske zadeve v Granhi, kar se verjetno spomne gospod Ševčovič, takrat je tam sodelovala komisarka Wallström, ker nova komisija še ni začela s svojim delom. In na srečanju v Madridu, ko je sodelovala že nova komisija in tudi danes popovdne, lahko pokažemo naš interes za to, da sprožimo to pobudo. Vam, poslancem, pa želim poslati sporočilo, da od vas pričakujemo, da pokažete čim večjo podporo za to pobudo. Mislim, da ta pobuda ima velik konsens. To smo videli v razpravah v svetu, v Evropskem parlamentu, v komisiji, v odboru AFKO, naprimer, za ustavne zadeve. Gre za enega najbolj pomembnih inštrumentov za to, da naši državljani lahko sodelujejo v dogajanju v inštitucijah Evropske unije. Hvala lepa. V imenu Evropske komisije ima besedo gospod podpredsednik Ševčovič. Hvala, gospod predsedajoči. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu za to, da je na svoj dnevni red plenarnega zasedanja postavil to pomembno točko.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 in španskemu predsedstvu za to, da ta tema ostaja med prednostnimi nalogami španskega predsedstva. Instrument bo resnično popolnoma spremenil eh, delovanja na področju evropskih politik. Zaenkrat je vse delovalo na podlagi reprezentativne demokracije, sedaj z Lisbonsko pogodbo pa je postalo jasno, da so pooblastila in vpliv Evropskega parlamenta vse večji in tudi nacionalne parlamente bomo vse bolj upeli v evropski zakonodajni proces. Pa tudi državljane moramo bolj vključiti v ta proces. To je pravi inštrument participativne demokracije. Razmišljali smo, kako bomo uh, dosegli rešitev, kjer ne bo ena stvar porušila druge, da ne bomo imeli torej igre ničelnih eh, rezultatov. Moramo ustvariti podlago za to, da bo evropska politika les prišla v roke naših državljanov. Ta inštrument še bolj povdarja pomen evropskega državljanstva v Evropi. Kot je Diego že rekel, sem tudi sam prepričan, da bomo na ta način prišli do bolj odločne čezmejne evropske razprave o evropskih temah, ne samo o nacionalnih temah, o katerih teče razprava v prestolnicah držav članic. Komisija je bila in je še vedno zelo hvaležna Evropskemu parlamentu za vse delo, ki ga je eh, opravil na, pod, na področju te pobude evropskih državljanov. Vaša resolucija iz 7. maja lanskega leta je predstavljala zelo politi dobro politično smernico in usmeritev za komisijo, ko je pripravljala to pobudo. Ko, je, ko komisija pripravlja tako pomembne zakonodajne akte, kot je ta, veste, da vedno poskušamo širšo javnost vključiti v takšne razprave. Zato smo organizirali javne razprave o tem na podlagi zelene knjige ki eh, smo jo izdali decembra lani. Moram reči, da nas je pozitivno presenečil pozitivn odziv. Več kot 300 odzivov smo dobili od eh, individualnih državljanov, organizacij, državne eh, službe v državah članicah, pa tudi od nekaterih nacionalnih parlamentov. Sedaj ocenjujemo te odzive in v Bruslju smo za javno razpravo končali ta proces. Na tej razpravi je sodelovalo več kot 150 deležnikov, tudi poslank in poslancev iz Evropskega parlamenta. Če naj povzamem to razpravo, moram reči, da smo v njej slišali veliko novih, zanimivih in konstruktivnih eh, predlogov. Kaj lahko sklenemo na podlagi tega. Državljani so zelo zainteresirani, da čim prej ustanovimo to pobudo. Uporabniku mora biti prijazna ta pobuda, čim bolj se da, in državljani hočejo jasno, razumljivo in dostopno pobudo. Verjetno se boste z menoj slišali, oprostite, strinjali, da so to jasni parametri za to, da smo pač zakonodajo o tej pobudi pripravili tako, kot je. Moramo zagotoviti, da bodo državljani uporabljali to pobudo za bolj odločno in tesnejše komuniciranje tako sa komisijo kot s ostalimi evropskimi inštitucijami. Na podlagi rezultatov teh javnih posvetov in pa tudi na podlagi predlogov Evropskega parlamenta, trenutno komisija dokončuje priprave za oblikovanje te pobude, tega predloga. Upam, da bo kolegi komisarjev sprejel to uh, do 31. marca. Lahko pa vam povem, da to ne bi bilo možno, če ne bi špansko predsedstvo nas vse čas spodbujalo k temu, kajti za predsedstvo je to eh, velika, pomembna, prednostna naloga in komisija mora to spoštovati. Če Španija hoče na tem področju doseči napredek, potem je seveda. Uh, Eh, treba narediti vse, da se bo to zgodilo do konca španskega predsedovanja. Hvala torej eh, predsedstvu, eh, svetu in Evropskemu parlamentu za konstruktivno sodelovanje. Ta inštrument bo začel delovati, preden bomo proslavljali prvo obletnico začetka veljavnosti Lisbonske pogodbe. Hvala. Najlepša hvala, gospod Ševčovič. Sedaj bomo dali besedo poslancem v imenu političnih skupin. Prvi ima besedo naš kolega Mendes de Vigo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ravno v tej dvorani pred sedmimi leti ob koncu ustavne konvencije smo evropski poslanci z nacionalnimi poslanci sprejeli predlog, ki smo ga potem poslali predsedstvu. Takrat so sprejeli to državljansko pobudo, ki je vključena v pogodbah. Gre za participativno demokracijo, to je zelo dobro že razložil gospod komisar, gre za evropsko demokracijo. Torej, pobude morajo vsebovati evropske pobude. Tako bodo lahko evropski državljani sodelovali pri evropskih temah gospod Ševčovič ni podal veliko informacij glede vsebine te pobude, vendar pa bi vas prosil v imenu naše politične skupine, prosil komisarja, da naj bo ta pobuda jasna in enostavna, nekaj dosegljivega za naše državljane, da bodo lahko sodelovali, ne da bi za to potrebovali univerzitetno izobrazbo. In pa drugič, da upošteva sodelovanje med evropskimi in nacionalnimi organi in inštitucijami, kajti nacionalni organi lahko tukaj odigrala pomembno vlogo. Da bomo lahko kot tretje izvajali pedagoško nalogo strani komisije in Evropskega parlamenta, zato da bi se izognili frustracijam. V, na internetu smo že videli zbiranje podpisov, zato da bi lahko preko držav te pobude lahko spreminjali sedež evropskih inštitucij, da bi Evropski parlament namreč um, imel samo en sedež, naprimer. To pa seveda ni mogoče doseči preko pobude evropskih državljanov, a ker je to zapisano v pogodbah. Torej, želimo okrepiti občutek pripadnosti Evropski uniji pri naših državljanih najlepših. Hvala lepa, gospod Mendes Davigo. Sedaj pa ima besedo gospod Hauregi v imenu skupine socialistov in demokratov za dve minuti. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo sem bil zadovoljen, gospod Ševčevič, dobrodošli, da želi komisija 31. marca naslednji teden sprijeti to uredbo v predlog za uredbo. To je zelo dobra novica, zato želim čestitati komisarju Ševčoviču in španskemu predsedstvu za to, da ste sprožili to pobudo in za dogovor med obema inštitucijami. Gre za zelo pomemben predlog zaradi tega, ker se s tem okrepi verodostojnost Evropskega parlamenta. S tem bo evropski državljan imel neposredni dostop do Evropskega parlamenta, ne preko političnih strank, ampak lahko neposredno pridejo s predlogom za zakonodajo v Evropski parlament. To je neposredni dostop za naše državljane. To bo ukrepilo našo verodostojnost, s tem pa bomo ukrepili tudi evropsko državljanstvo to je vsebina našega projekta. Gre za to, da so državljani v osrčju našega evropskega projekta in zato si zaslužijo pomembno vlogo. In kot tretje, gre tudi za nekaj, kar bo zelo koristilo naši, našim odnosom med inštitucijami in državljani. Tega namreč do sedaj še nismo dosegli. Zelo pomembno je, da se so državljani blizu našim inštitucijam in da razumejo, čemu služi Evropski parlament. Zato bi tukaj podal nekaj priporočil, kar je predvsej podobno temu, kar je povedal že gospod Mendes de Vigo. Torej, želimo si besedilo, ki bi bilo prožno, ki bi dopuščalo izvajanje te pravice, in da bi veliko državljanov lahko izvajalo to pravico. Torej, da bo besedilo prožno glede koliko držav članic, kakšen odstotek, kakšen odstotek prebivalstva in tako dalje. Vendar pa moramo biti jasni in ne smemo. Um, pustiti, da bi bili naši državljani razočarani. In seveda moramo biti sposobni s tem besedilom povedati, preden se zbere podpise, če je ta predlog možen ali ne. Torej, popolnoma podpiramo ta projekt in še enkrat čestitam. Najlepša hvala, gospod Hauregi. V imenu skupine Alde pa ima besedo gospa Jatenmaki. Hvala, gospod predsedajoči. Pobuda evropskih državljanov pomeni veliko spremembo, ki jo je prinesla Lizbonska pogodba. Gre za možnost večjega neposrednega vpliva evropskih državljanov na dogajanje v EU. Seveda je ta pobuda samo majhen korak naprej, kajti ni tako enostavno zbrati milijon podpisov. Ko je enkrat eh, milijon podpisov zbrano, pa šele dobijo pobudniki možnost, da zaprosijo komisijo, da nekaj stori in šele komisija je potem tista, ki se odloča, ali bo takšen predlog upoštevala ali ne. Upam, da bo ta pobuda evropskih državljanov uspela in če bo uspela, potem bomo z njeno pomočjo morda lahko naredili velik korak naprej. Sedaj, ko pripravljamo okvir za pobudo državljanov, evropskih državljanov, moramo zagotoviti tudi to, da bo postopek za to pobudo enostaven, da bodo pravila jasna in razumljiva državljanom. Zadnje, kar bi želeli storiti, je zbuditi lažna upanja ali celo povzročiti nesporazume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 neko pobudo. Temu bi se bilo treba izogniti. Tudi kvota držav članic, ki bodo potrebne, to mora, mislim, da biti odločilni kriterij za to, da se neka pobuda oceni kot eh, veljavna. Ne smemo ustvarjati nekih birokratičnih ovir za državljane, potrebujemo torej enostavni predlog in upam, da se bo veliko državljanov poslužilo te pobude. Hvala lepa. V imenu skupine zelenih ima besedo gospod Hefner za tri minute. Ja, Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, dragi Diego López Garija, dragi komisar Ševčevič. Mislim, da se nam sedaj ponuja ogromna priložnost, ogromna priložnost v Evropi. Ta skupna Evropa, ki se je začela z med državnimi pogodbami, torej z neko, nekim klasičnim inštrumentom zunanje politike, kjer so bili državljani bolj ali manj samo opazovalci, da se da Evropo naredimo Evropo državljanov. To, o čemer danes razpravljamo, je prvi inštrument neposredne udeležbe državljanov Evropske unije v procesu odločanja. To je torej ogromna priložnost, zlasti ogromna priložnost, za počasno razvijanje nečesa, kar bi imenoval uh, evropska javnost, evropski demos, ki ga potrebujemo. Kajti vse čas uh, razpravljamo v Franciji, Italiji, na portugalskem, v Nemčiji. Ločeno. Kar zadeva državljane, komaj da obstaja za njih neka skupna evropska razprava. Ta evropska pobuda, pobuda evropskih državljanov pa bi lahko uh, nam pomagala, da bi ljudje počasi opuščali prepričanje, da se vse dogaja v Bruslju in da državljani nimajo nobenega vpliva na to. Prvič ustvarjamo inštrument, ki bo omogočal državljanu so odločati v Bruslju. Zato je pomembno, kako bomo ta inštrument oblikovali ali bo iz tega nastala zgodba uspeha ali pa bomo razočarani, o tem še ni nič odločenega. Gospod Ševčevič, razumem vas, da nam danes še ne morete predstaviti podrobnosti predloga, kajti niste se še natančno odločili o njem. Ampak priložnost je to, da morda nekatere stvari skupno razjasnimo. In tukaj bi želel podariti vsaj naslednje. Uspešnost tega podviga bo v tem, da bo komisija na koncu, ko bomo razpravljali o zakonodajnem predlogu, ne ponudila ovire za sodelovanje državljanov, temveč ponudila tudi določbe, na podlagi katerih bo komisija resno obdelala in upoštevala pobude državljanov. Zelo bomo razočarali ljudi, če bo en milijon ljudi podpisalo pobudo, potem na koncu pa bo vse skupaj izginilo na nekem papirju. Tri stopnje preverjanja moramo. Prvič, ali so formalni kriteriji izpolnjeni, drugič, ali pravno gledano je to v pristojnosti Evropske unije ali morda to ni eh, v neskladju z veljavno zakonodajo. In končno vsebinska presoja bo pomembna. In pri tej vsebinski presoji moramo povabiti tudi državljane in državljanke tako da jim bomo dokazali, da jih cenimo in da želimo slišati njihovo mnenje, ne pa da jim ex katedra nekaj ponujamo. Ta predlog, da bi ena tretjina ali devet držav članic bila potrebna, to se meni in nekaterim kolegicam in kolegom zdi previsoko. To številko je namreč treba povezati z drugo eh, številko, namreč s številom prebivalcem v državi glede na velikost države članice bi morali to stopensko zastaviti. Kajti razlika je, ali imate veliko državo ali imate majhno državo, katere državljani podpisujo to pobudo. Ne morem vsega natančno opisati, ker nimam časa, ampak vsekakor to je prvi inštrument, da, na, da pravo evropsko demokracijo vzpostavimo. V imenu skupine ECR ima besedo gospod Kamal za eno minuto hvala gospod komisar. Mnogi med nami lahko pozdravimo vsako pobudo, ki pomeni prenašanje pristojnosti eh, Evropske unije na državljane. Hočemo biti bliže državljanom. In zato bi prosil, da imamo bolj fleksibilni inštrument. Zakaj bi mi odločali o stvarih, za katere so pobudo dali državljani? Če hočejo državljani to narediti, bodimo mi odgovorni in povejmo jim, kaj mislimo o tem. Parlament se mora odzvati, naprimer, na predloge državljanov, ki eh, hočejo odločati o tem, kje je sedež Evropskega parlamenta. Nekaj pa, kar je pomembno, je transparentnost kateri koli posamični državljan ne bo mogel zbrati dovolj podpisov. Zato moramo imeti dovolj organizacij, ki se bodo v ta namen organizirane. Eh, financiranje le teh pa mora biti transparentno. Sicer Eh, ne bomo stvari pripeljali eh, do konca. Eh, kajti prepričan sem, da bodo državljani, pobudniki pripravljeni sofinancirati takšne pobude in se organizirati tudi v nevladne organizacije, če bo potrebno. V imenu skupine GUE NGL ima besedo gospod Söndegar za eno minuto. E er- Hvala, gospod predsedujoči. Državljani ne zaupajo Evropski uniji. To moramo preučiti. Nizka udeležba na ruskih volitvah nam lahko veliko pove. In jasno sporočilo nam je to poslalo. Če bi pobudo državljanov tolmačili tako, da bi lahko to samo nekateri izkoristili, potem bo to vodilo v še slabši položaj. Mislim, da so pravila v zvezi s pobudo evropskih državljanov bolj prosta. Res je, gre za pobudo na evropski ravni, in morda res lahko dobimo milijon podpisov iz omejenega števila držav članic, ampak kot evropski poslanci lahko tudi sami prispevamo k temu, da bo ta pobuda vzeta resno. Mi moramo poskrbeti, da bo vsaka pobuda deležna razprave v tej dvorani moramo imeti razpravo o vsaki pobudi, ki bi lahko vodila do naprimer poročila ali izjave v zvezi z zadevno temo, kajti to bo jasno pokazalo, da resno jemljemo pobudo evropskih državljanov in to bi lahko morda vodilo do spremembo poslovnika. Kot zadnji v tem sklopu ima besedo gospod Van Heke, ki bo govoril v imenu neodvisnih poslancev. Ik heb tot nu toe met hem beredeneerd en bij gevolg zeer groot wantrouwen geluisterd. Hvala, gospod predsedujoči. Do sedaj sem z nezaupanjem poslušal vse, kar smo slišali. Imamo izkušnje na podlagi referendumov iz Nizozemske, v Franciji, na koncu pa tudi na Irskem. Vidimo, kako se evrokrati odzovejo, če ljudje izrazijo svojo voljo kaj je ta pobuda evropskih državljanov v bistvu. To je v bistvu samo figov list. Figov list za Lizbonsko pogodbo. Tako naj bi državljani imeli neko predvezo oziroma zamisel, da lahko vplivajo na zakonodajo v Evropski uniji. Če bo iz tega karkoli nastalo, potem bodo odločitve sprejete na popolnoma enak birokratski in nedemokratični način kot prej. V Evropi potrebujemo obvezujoče referendume, naprimer o pristopu Turčije. To potrebujemo, če želimo ponovno zagotoviti demokracijo in pobuda evropskih državljanov žal ni nič več kot samo neka karikatura tega. S tem je sklop govornikov v imenu političnih skupin zaključen besedo imajo sedaj poslanci v svojem lastnem imenu. Prvi je gospod Kazini, predsednik odbora ustavni, za ustavne zadeve. Dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Pozdravljam izjavo ministra, španskega ministra in tudi gospoda Ševčoviča. Kajti spodbujati in podpirati moramo pobudo evropskih državljanov, kajti to bo pokazalo, da evropski demos dejansko obstaja. Ena najpomembnejših kritik Evropske unije je ta, da nismo popolnoma demokratična struktura. Z Lizbonsko pogodbo smo poskušali zmanjšati ta demokratični deficit primankljaj na različne načine in eden od teh načinov je možnost zbiranja podpisov, milijon podpisov in potem lahko državljani predložijo pobudo Če bi ta predlog želeli jemati resno, ga moramo najprej predložiti ustreznemu pregledu. Tukaj ne gre samo za neke peticije, ki jih bodo podpisali določeni državljani. Tukaj moramo potegniti jasne ločnice. Potrebujemo jasen predlog s pravili, zato da ne bo prišlo do zlorab. In obenem moramo imeti tudi možnost za poglobljene razprave, zato da bo prispevek državljanov lahko ustrezno pregledan člen 11 pogodbe ima simbolično vrednost. Demokratični primankljaj lahko zmanjšamo ne samo tako, da preverjamo odločitve predstavnikov ljudi, ampak tudi tako, da razpravljamo o predlogih ljudi samih. To ni samo neka aritmetika, ampak to zadeva dejansko državljane Evropske unije. To je pristop in tukaj moramo upoštevati dva elementa prvi element je vprašanje, kako se oblikuje ta predlog. To mora biti evropski predlog, kako je že bilo povedano. Potem moramo imeti tudi ustrezno število podpisov iz določenega števila evropskih držav, odvisno od njihove velikosti. Francozi, italijani, nemci in španci, glavno je, da so vsi evropski državljani. Hvala lepa, gospod Kazini. Sedaj pa ima besedo gospa Gormaj za eno minuto. Hvala, gospod komisar, kolegice in kolegi. Evropska pobuda, drži, pobuda evropskih državljanov je ena največjih inovacij Lizbonske pogodbe. Namenjena je k temu, da bi povečali neposredno demokracijo v Evropski uniji. To orodje moramo uporabiti tako, da bo v celotni izkoriščeno, vendar mora biti verodostojno. Zato je treba rešiti določene pomankljivosti. Omenila bom samo dve, čeprav vem, da jih je več. Zbiranje podpisov mora biti ustrezno preverjeno. To je ključno vprašanje, kajti to lahko povzroči velike težave, kajti različne zakonodaje v državah članicah se veliko, zelo razlikujejo. Upoštevati moramo različna pravila in skupne zahteve. Druga tema je sprejemljivost te pobude. Spet, vsak vidik je treba natančno preučiti, zato da najdemo ustrezno pot za naprej. Če bi tema bila omejena ali če bi svobodo izražanja omejili, bi bilo to težavno. Pozdravljam pobude komisarja Ševčoviča in tudi španskega predsedstva in vesela sem, da smo februarja lahko razpravljali o večini vprašanj, ki jih je treba rešiti, da bo pobuda evropskih državljanov dejansko delujoča. Zanima pa me, kakšen je bil izid tega sestanka, kako bo komisija rešila to vprašanje preverjanja in sprejemljivosti pobude in na kateri stopni se bo to izvajalo. Seveda pa mora biti jasno, da ko pripravljamo poročilo tukaj v Evropskem parlamentu, je jasen naš pristop. Menim, da smo tukaj, da zastopamo evropske državljane in jasno moramo povedati, da smo tudi sposobni poslati močno in jasno sporočilo za vse. Zato mislim, da, bi, da špansko predsedstvo opravlja odlično delo, tudi v sodelovanju Belgije in Mačarske. Hvala še enkrat, opravljali ste odlično delo in prosim, da s tem nadaljujemo. Hvala. Hvala lepa, gospa Gormaj. Besedo ima gospa podpredsednica, te je na voli se ne mnogo. Hvala, gospod predsedujoči, gospod minister, podpredsednik komisije. To je instrument, ki ima zelo velik potencial in lahko pošlje pomemben demokratični signal Evropi. Ko pomislim na svojo državo, če nekdo želi predložiti zakonodajno pobudo, je treba najti poslanca in oni morajo biti dovolj srečni, da zadanejo na loteriji in potem mora to sprejeti tudi vlada, ki je takrat na oblasti. Zato mislim, da lahko sedaj zagotovimo nekaj pomembnega in nekaj razborljivega za državljane Evropske unije. Na to sem ponosna, ampak to mora biti uporabnikom prijazno, dostopno in verodostojno. To pomeni, da bomo morali biti razumno strogi, da ostanemo v okviru pristojnosti Evropske unije, da spoštujemo tudi človekove pravice že od samega začetka. Zagotavljali bomo podporo, zato da bodo tisti, ki to spodbujajo, ustrezali tehničnim zahtevam. Ampak mislim, da bi poslanci predvsem morali biti pripravljeni na sodelovanje s tistimi, ki sprožijo to pobudo. To ne ogroža naših pravic, ampak to pomeni, da lahko Na tem področju sodelujemo z državljani, zato lahko njihovo sporočilo usmerimo komisiji, mi lahko tako pomagamo in tako lahko skupaj ustanovimo pravo evropsko demokracijo. Hvala. Hvala lepa, gospa Wallis. Še ena predsedujoč, podpredsednica Evropskega parlamenta, Izabel Doron, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči gospod Hefner je že spregovoril o tem, kaj bi morali storiti za to, da poskrbimo, da bo pobuda evropskih državljanov kredibilna in legitimna. Povedati pa želim nekaj o gospodarskih in socialnih vidikih, kar bi tudi lahko pomagalo pri postopku odločanja. Podariti želim tudi, da participatorna demokracija deluje, če vsi opravljajo svoje delo, torej izvoljeni uradniki, parlament, svet, in tako naprej, ampak tudi civilna družba in državljani na lokalni ravni, ki niso organizirani. In pobuda državljanov je prav priložnost za te. 11. člen pogodbe omogoča strukturiran in organiziran dialog s civilno družbo in zanima me, kakšno pobudo boste oblikovali in nam jo predstavili nekaj podobnega socialnemu dialogu, ki ga imamo v skladu s pogodbo. Torej, poleg pobude evropskih državljanov, ki je zelo koristna, me zanima, gospod komisar, ali boste organizirali interinstitucionalni dialog z državljani. Hvala. Hvala lepa, gospa Duron. Gospod Van Dalen ima besedo za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Ko je začela veljati Lizbonska pogodba, je postalo mogoče, da državljani uložijo pobudo drž evropskih državljanov. To je zelo dobro, kajti drugače so preveč oddaljeni od Evropske unije. To je odlična priložnost za povečanje zaupanja državljanov v Evropo. Trdno sem prepričan in trdno verjamem, da bi morali upoštevati nedavne pobude državljanov. Eden od kolegov tukaj v tej dvorani je prosil, da bi nedelja ostala dan za počitek, namenjen družini in počitku. To podpiram. In pozivam čim več ljudi na nizozemskem, da to podpišejo, tudi sam prav gotovo to podpiram in spodbujam. Pobude, to vrstne pobude lahko pokažejo, kaj državljani menijo, da je pomembno in to je signal, ki ga morata parlament in komisija resno vzeti, kajti Evropa obstaja za državljane in ne obratno. Tjene. Najlepša hvala, gospod Vandalen. Besedo ima gospa Kolarska Bobinska za eno minuto. Gospod predsedujoči, Lizbonska pogodba poveča pristojnosti Evropskega parlamenta Sedaj pa imamo tudi tukaj pobudo evropskih državljanov. To je pomemben korak za razvoj Evropske unije. Če želimo, da bo ta pobuda delovala, potem morate meliti na postopkih, ki ne kršijo njenega demokratičnega značaja. Evropski parlament trenutno v pobudi državljanov nima vloge. Ampak. Prejšnji mandat parlamenta je glasoval za to, da smo ugotovili, kaj se bo zgodilo, če bi komisija zavrnila pobudo državljanov. Tudi parlament bi moral imeti vlogo pri tem. Zato bi morali preverjanje sprejemljivosti izvajati tudi o prisotnosti voljivcev, ne samo izvršna oblast. Evropski parlament je edina izvoljena veja in pobuda evropskih državljanov gre samo, je samo zato tukaj, da izražajo državljani svoje pomisleke. Če komisija zavrne evropsko pobudo, potem ljudje morda tega ne bi razumeli. Vsaka organizacija, vsaka nevladna organizacija, ki sproži pobudo, mora jasno opisati, o čem pobuda sploh govori. Tudi če ne vsebuje zakonodajnega predloga v državah članicah, bi morali biti usklajeni postopki za to. Če imamo preveč raznolikosti, potem bomo izgubili možnost obsežne podpore za to pobudo. Minuto. Najlepša hvala. Besedo ima gospa Flašikova Benova za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod predsednik sveta, gospod podpredsednik komisije. Evrop, pobuda evropskih državljanov je zmaga za demokracijo, kajti tako bodo ljudje bolje vključeni v politiko v Evropski uniji. Pozdravljam vaš pristop, gospod Ševčovič. Sedaj pa želim omeniti nekaj vprašanj, ki jih je omenila tudi moja kolegica Zita Gurman. Mislim, da je treba na to podati odgovore. Eno od vprašanj je bilo, kako se bodo zbirali podpisi za te pobude ali se bodo podpisi zbirali. Na kakšnem uradu ali kar na ulici, ali morda ne bo prišlo do kakšnih kršitev pravice do svobode govora. In tako naprej. Potem je tukaj tudi vprašanje financiranja. Kdo bo plačal to pobudo evropskih državljanov? Ali bo račun krila Evropska unija, bodo to države članice ali pa bodo to morali financirati tisti, ki so pobudo sprožili. Ali je mogoče, da bo demokracija dejansko dobila svojo ceno? Da bo, to, da bo cena za to bankrot državljanov? Gre pa tudi za vprašanje roka zbiranja podpisov. To je zelo pomembno in Pomembno je, da zaščitimo pobude evropskih državljanov pred tistimi, ki želijo škoditi interesom Evropske unije. Najlepša hvala, besedo ima gospa Harkin za minuto in pol. Hvala, gospod predsedojoči. Sem nekdo, ki je že dvakrat izvala kampanjo za glas za Lizbone. Zato pozdravljam pobudo evropskih državljanov. Ne strinjam se s svojim kolegom. Mislim, da to ni samo figov list res je, obstajajo omejitve, ampak ima potencial, ampak gre za pomemben korak za spodbujanje participatorne demokracije. O tem sem razpravljala z državljani, spodbujala, pozivala sem jih, da sodelujejo v posvetovanjih s komisijo in tudi pri predstavitvah ustreznih odborov. Vendar ne smemo se posvetovati samo z državljani, ampak moramo tudi poslušati, kaj imajo zapovedati in poskrbeti moramo za to, da bodo njihova mnenja upoštevana pri kakršnekoli zakonodaji, ki jo bomo pripravili. To je priložnost za institucije EU, da jasno pokažejo, da bo pobuda evropskih državljanov odražala mnenje evropskih državljanov od začetka do konca. Ta zakonodaja mora biti prijazna državljanom in mora biti jasno vidna in pregledna. Zato mora biti tudi na voljo pomoč in podpora tistim državljanom, ki želijo po predstaviti pobudo. Komisija mora vedeti, kje lahko ukrepa in kje ne. To bo samo vodilo do dodatnih obtožb o državnem demokratičnem primankljaju. Če naprimer zbere nekdo milijon podpisov za to peticijo in bi potem to komisija razglasila za zunaj pristojnosti, zato moramo biti jasni na tem področju in moramo biti tudi proaktivni. Moramo pa poskrbeti, da ne bomo obljubljali več, kot lahko dejansko poskrbimo. Ta pobuda je kot novorojen otrok, ima veliko potencijala, ampak moramo jo negovati pri njenih prvih nižnih korakih. Hvala. Sedaj bom jaz predsedoval in sicer v mađarščini. Naslednji prispevki Gospa Eva Lichtenberger ima sedaj besedo za minuto. Hvala, predsedujoči. Kolegice in kolegi, pri oblikovanju tega inštrumenta uh, je na nas velika odgovornost. Upanja državljank in državljanov, ki razmišljajo v duhu Evrope, ki želijo uh, uveljaviti nekatere svoje zadeve na evropski ravni, so upanja, ki jih ne smemo razočarati moramo se izogniti kakršnim koli oviram, ko gre za te peticije v pobudi. Takšna evropska pobuda ne sme postati samo nek mm, podvik, iz katerega potem ne bo nobenih posledic. Državljanke in državljani čakajo na rezultat in eh, se sprašujejo, kako bomo to pobudo oblikovali. Če bodo ovire previsoke, bomo frustrirali uh, uničili velik potencial za Evropo. Razmislite o tem. Težko je, zelo težko je zbrati en milijon podpisov za nekoga, eh, ki hoče določeno temo prenesti na evropsko raven. Če bo vse skupaj se končalo z papirnato vojno, potem bomo verjetno naredili medvedjo uslugo demokraciji v Evropi. Zato je zelo pomembno, kako bo komisija s tem predlogom eh, zastavila stvari. To se mi zdi ključnega pomena. Hvala. Hvala, gospa Lichtenberger. Za minuto in pol dobi besedo Marija Nedečeva spoštovani predsedujoči, spoštovani kolegi, pobuda državljanov je kamenček v mozaiku, ko gre za pravice državljanov. Gre za nove možnosti evropskih državljanov, njihov glas bo tako bolj slišen v procesu sprejemanja odločitev. To bo okrepilo občutek, da ljudje spadajo v enotno telo Evrope. To, kar počnemo mi, je preskromno. Naleteli smo na nekaj praktičnih problemov pri izvajanju te pobude. Naše sporočilo mora biti politično. Ne smemo izgubiti izpred oči tega, kar se skriva za to pobudo. Državljane bi naj približali institucijam, spodbujali naj bi njihov interes za Evropo, spodbujali njihovo udeležbo v, Evropah, eh, v politikah Evropske unije. To moramo imeti v mislih. Minimalno število držav članic bo moralo biti predstavljeno skozi podpise in imamo tudi določeno kvoto podpisov. Ogledati si bomo morali tudi administrativna ozadja pobud. Vsekakor moramo poskrbiti za to, da ne bomo državljanov odvrnili od te pobude. Moramo razmisliti o stroških, ki imajo opraviti z eh, pravnem eh, overjanjem podpisov. Včasih gre za prevelike stroške. Vse to so omejitve, katerim se moramo izogniti upoštevati moramo tudi to, da več Evrope pomeni tudi večjo pristojnost oziroma prisotnost parlamenta. Moramo okrepiti demokratično voljo naših državljanov v proračunskih, v, v, tudi uh, proračunski vodik je potreba upoštevati. Državljani morajo biti v srcu demokratične Evrope. Gospod Egbert. Hvala lepa. To je ena izmed najpomembnejših demokratičnih napredkov za Evropsko unijo. Dve tretjini um, ljudi na Irskem je volilo zaradi Lizbon, za Lizbonsko pogodbo, ravno zaradi te pobude za državljane. Prvič lahko državljani na čeznacionalni ravni zaprosijo komisijo, da naj predloži predloge. To mora biti pregleden. Proces. Moramo vedeti, kdo se skupaj organizira in moramo vedeti, kdo jih plača. Ne sme biti to predmo, predmet uh, interesov velikih družb. Komisija ne sme biti edina, ki odloča o teh pobudah. Moramo razširiti pristojnosti ombudsmana, tako da bo ta na evropski ravni lahko odločal, kaj je sprejemljivo in kaj ne. Minimalno število držav, ki je potrebno, bi moralo biti sedem, ne devet, kako je predlagala komisija. In moram ustrajati pri tem, da meja enega milijona ne sme biti kršena, ne smemo te meje višati ne smemo zahtevati višjega deleža ljudi v državah članicah in pa večjega števila držav. Pogodbo je potrebno spoštovati. Prav tako menim, da bi morali državljanom omogočiti, da se upišajo v register, če jim je to v interesu. Hvala lepa. Gospa Lunaček je naslednja castellano agradeciéndole a la presidencia en Začela bom v španščini, rada bi se zahvalila španskemu predsedstvu za to, da je prevzelo pobudo, da je spodbujala to pobudo državljanstva, še preden je ta bila sprejeta. Dobro je bilo, da je špansko predsedstvo um, hitro odreagiralo, da bomo dobili predlog tudi že pred koncem poletja. To je pomembno zato, da ustrežemo pričakovanjem naših državljanov in državljank, kakor številni govorniki pred menoj. Uh, menim, da je ta številka predstavništva držav previsoka. Mislim, da bi morala biti številka držav pet. En milijon podpisov je težko zbrati. Vsi vemo, da bi ljudje sodelovali pri tej skupni Evropi in da bi vodili avtentično razpravo v Evropi. Potrebno je združiti pravno, formalno in pa vsebinsko plat zadeve. To še preden bodo začeli ljudje zbirati podpise, ne šele potem. In morali bi tudi podpirati to pobudo, naprimer s prevodi. Če nam bo to uspelo, nam bo uspelo državljane navdušiti nad to skupno Evropo. Thank you.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 Mislim, da smo resnično napredovali pri izvajanju Lizbonske pogodbe. Pobuda državljanov nudi nov inštrument za evropsko integracijo. Državljani nacionalnih držav bodo dobili možnost, da pozovejo evropske institucije. Pravica do takšne pobude je demokratičen inštrument. prav tako pa ima določene učinke, ki jih moramo upoštevati. Zaščita nacionalnih ustav mora biti naša prednostna naloga, to je potrebno zajamčiti. Ta pobuda mora biti dobro uravnovešena in ne smejo služiti interesov, interesom uh, tega, da bi kršili načela subsidijarnosti. Jasno moramo določiti obseg te pobude, tako da ne bomo zbujali nerealističnih pričakovanj ne na strani institucij, ne na strani državljano. Hvala lepa. Gospa Judith Merkis je naslednja. Zelo sem zadovoljna z tem inštrumentom državljanske pobude. Sedaj bom pa prišla na nizozemščino. Torej, izredno sem vesela zaradi novega instrumenta državljanske pobude, tako v, državljan ne bo samo vsakih pet let povedal svoje volje, ampak bo lahko odigral pomembno ulogo v Evropski uniji. Zato je pomembno, da državljan ve, kdaj lahko potrka na naša vrata. In to ne eh, vrata Evropskega parlamenta, ampak vrata Evropske komisije ali državljan resnično ve, kdaj se lahko obrne na komisijo. Tukaj je potrebno najprej eh, organizirati kampanjo osveščanja. Pobuda državljanov, državljanska pobuda bo dobra šele takrat, ko bodo vsi organi Evropske unije resno vzeli milijon glasov državljanov in tudi eh, eh, vlade morajo prisluhniti državljanom. Če bo milijon eh, državljanov želelo odpraviti Štrasburg, kjer moramo ustreči tudi v tem. Hvala lepa, gospa Merkis. Gospod Provera je naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. Prepričan sem, da je ta pravica za državljansko pobudo nekaj, kar bo prispevalo k temu, da se bodo državljani bolj približali institucijam in sicer bolj, kot eh, je to doslej uspelo različnim kampanjam, katerih rezultati so bili zelo skromni in to kaže tudi uh, udeležba na volitvah. Ta pobuda pomeni prav gotovo krepitev demokracije, kajti eh, dovoljuje državljanom, da neposredno vplivajo na zakone. To je oblika neposredne de demokracije, ki eh, je ob boku eh, parlamentarnega zastopstva predstavništva. In zagotoviti moramo, da bo ta pravica dostopna in lahko izvedljiva in da se državljanom omogoči, da od vsega začetka eh, postopka, torej od zbiranja eh, podpisov naprej, tudi ugotavljajo, eh, kako se bo ravnalo z njihovimi predlogi. Na vsak način je to eh, pomembno za evropsko neposredno demokracijo. Hvala lepa, gospod Provera. Naslednji je Giorgio Papa Nikolao. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovani kolegi, Pogosto govorimo o tem, da je potrebno povečati udeležbo evropskih državljanov. Pravimo, da je nujno, da državljane približamo evropskim institucijam in to državljane vseh držav članic. To smo ponavljali tudi pri zadnjih evropskih volitvah, pa smo opazili, da je bila volilna udeležba v marsikateri državi izredno nizka. Sedaj pa se je zgodilo novo dejstvo, ki resnično spreminja delovanje Evropske unije. Tukaj govorim o Lizbonski pogodbi. To je izredno pomembna pogodba, pogodba, kjer v središču stoji državljan in ki zahteva, da prisluhnemo državljanom, tako komisija, svet kot tudi parlament. Državljanska pobuda je izvajanje te zahteve. Gre za nekaj, kar spodbuja demokracijo, enakost in pa preglednost. Seveda moramo ta pravila tudi, eh, tudi ustrezno izvajati. Tukaj obstajajo številni pomisleki in premisleki. Potreben je razumen postopek, tako da bo jasno določena vloga parlamenta, komisije in da bomo vsi lahko prispevali k temu, da bo ta pomembna pobuda tudi prinesla rezultate. Ob koncu bi želel povedati še to, da imamo vsi del odgovornosti. Vsi moramo spodbujati ta nov instrument, moramo tudi državljane obveš obveščati o vsem skupaj, moramo jim jasno povedati, da so oni tisti, ki lahko sprožijo ta postopek. Naše sporočilo mora biti jasno. Potrebujemo enostaven postopek, ki ga bodo razumeli vsi, ki bo deloval za vse, tako za državljane, za parlament, kakor za tudi druge institucije v Evropski uniji in države članice, ki so tukaj udeležene. Hvala lepa. Minuto in pol. Gospod Kuejo. Predsedujoči, predstavniki komisije in sveta, Pred nekaj meseci so ljudje trdili, da Lizbonska pogodba ne bo nikoli stopila v veljavo. Sedaj pa je v veljavi in moramo razmisliti o tem, kako jo bomo izvajali. Moramo uresničiti njene določbe. Lizbonska pogodba pomembno prispeva k krepitvi demokracije, krepitvi parlamentarne moči tako na evropske, kakor tudi na nacionalni ravni. Gre pa tudi za krepitev moči državljanov gre za uh, novo pobudo. Številni kolegi so to že povedali. Naprimer, kolega Mendes de Vigo. Jaz bi pa rad posebej podaril naslednje. Ko bomo govorili o pravni podlagi, moramo biti izredno pozorni, moramo se izogniti temu, da bi bilo to nekaj, kar bi želelo malo število državljanov ali pa majhno število držav članic. Take pa bude mojo predstavljati večino državljanov. Ko govorimo o omejitvah, moramo morda razmisliti o širitvi osnove. Če ne bodo sodelovali številni državljani, zadostno število državljanov, potem ne bomo delovali v duhu Lizbonske pogodbe. Želimo si več udeležbe, želimo si dinamičnega gibanja eh, državljanov v Evropi. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod Milan Zver. Hvala za besedo, gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi. Eh, rad bi izrazil zadovoljstvo in veselje, da eh, danes govorimo o tej pobudi, ki bo zagotovo skrčila tisto, čemu pravimo demokratični deficit, oziroma ga deloma odpravila. Eh, dejstvo je da demokracija nasploh danes eh, res nazaduje kot kažejo nekatere raziskave da se prostor dialoga demokratičnega oži da se demokracija pojmuje zgolj kot eh, demokratične volitve in nič več in vse to vpliva tudi na razpoloženje državljanov ki Eh, postajajo vse bolj pasivni eh, in to se izraža v nizki udeležbi na volitvah ali pa celo nezaupanju v demokratične inštitucije. zato je zelo zelo pomembno da smo dobili lizbonsko pogodbo ki širi vlogo parlamenta nacionalnih parlamentov in tudi evropskega parlamenta in pa tisto kar je največ da omogoča državljanom neko pobudo iniciativo in eh, hvala bogu da je do tega prišlo. Eh, tako da dejansko tudi na evropski ravni nastaja nekaj kar lahko imenujemo projekt evropske demokracije in eh, jaz mislim da smo eh, že prišli kar daleč naprej. moramo pa seveda še tako imenovano evropsko demokracijo dograjevati tudi na drugih področjih tudi pri ne vem če želite tudi pri nominiranju ali pa imenovanju evropske komisije skratka vrsto področij je še kjer lahko Eh, evropske inštitucije ključne evropske inštitucije še demokratično dogradimo. sem prepričan da ta projekt oziroma eh, ta iniciativa močno močno krepi evropsko demokracijo. Hvala, gospod predsedujoči, eh, komisar. Mislim, da imamo danes dobro priložnost, da potrdimo pomen eh, sodelovanja državljanov v demokratičnih postopkih in to omogoča tudi Lizbonska pogodba. Samo po nekaj mesecih že govorimo o tem dejstvu in mislim, da to kaže, da gre za vrednost, ki jo je na vsak način vrednoto, ki jo je treba eh, ščititi. In na vsak način eh, moramo seveda tudi še doreči, kaj pomeni eh, minimalno število. Moramo povezati eh, število Eh, državljanov, ki bodo sodelovali pri tej pobudi in držav, ki bodo naredile potem eh, zagotovile, da bo ta pobuda tudi veljavna. Potrebujemo tudi vitke strukture. V zadnjih tednih sem obiskal različne šole in sem ugotovil, da so šolerji zelo zainteresirani in predvsem, da se vedno bolj zavedajo tudi vloge Evrope. Uh, Evrope, ki se spreminja tudi z Lizbonsko pogodbo. Preglednost, objektivnost, informiranje je potrebno, da bo ta instrument res na voljo državljanom, ampak to je na vsak način tudi instrument, ki koristi institucijam. In komisija in svet eh, morajo eh, se dogovoriti za poenostavljene postopke za uveljavljanje tega instrumenta. Kolinu. Hvala, gospod Jakolino. Kolegi in kolegice, sedaj prehajamo na postopek Catch the Eye. Veliko govornikov se je javilo k besedi, zato ne bom mogel dati vsakemu besedu. Najprej ima besedo gospod Martin Kastler. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice. Sem eden tistih, ki je dal pobudo za prvo pobudo evropskih državljanov, namreč eh, zahtevo za dela prosto nedeljo. To je ena izmed enkratnih priložnosti, eh, da vključimo državljane v mm, ustvarjanje politike v Evropi. Lahko se zazamejo za več demokracije um, in se zoprstavijo ne volji strani institucij. Moramo biti pozorni na naslednje. Kot evropejci smo tehnično napredni ljudje in upam, da bo internet postal eh, tisti medij, ki bo omogočil elektronske podpise zavezojoče podpise, eh, ki bodo predstavljali takšno pobudo. Rad pa bi šel še korak dlje. Sedaj imamo možnost pobudo evropskih državljanov. Želel pa bi si, da bi imeli tudi sklepe državljanov, tako kot je to primer v moji deželi na Bavarskem. Tam imamo ob zadostnem številu podpisa možnost razpisa referenduma. Želel bi si kaj takega tudi v Evropi. Hvala lepa.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 se je tega udeležilo 332 državljanov. To kaže na to, da se morajo vse institucije angažirati za to, da bo ta inštrument res deloval. Kajti zelo malo državljanov ve, da tak inštrument sploh obstaja. Ti posveti kažejo na to, na kaj se mora osredotočiti komisija pri izvajanju. Prvič potrebujemo jasna pravila o tem, kako zbirati podpise. In moramo zagotoviti, da bodo veljale enake določbe v vseh državah članicah, kar se tiče naprimer starosti in potem še uh, ocena spremljivosti. Pobudniki pobude ne smejo misliti, da formalna spremljivost eh, že pomeni, da bo komisija dejansko podala predlog. Poskrbeti moramo za to, da bodo te pobude pripeljale do široke razprave o številnih evropskih temah in zato komaj čakam pravno podlago. Hvala lepa, gospa Geringer de Udenberg, sedaj pa gospod Browns. <clears throat> Hvala lepa, predsedujoči referendum kot izraz demokracije ni eh, neka eksotična oblika, to je tista izvorna, eh, izvorno poslanstvo vlade zaradi ljudstva in ne obratno. Zato bi morali biti hvaležni za to novo pobudo. Ne, temu ni tako. Evropska unija ima rada demokracijo samo, ko lahko z njo eh, upravlja in poskrbi za rezultate, ki jih želi. Um, možnost za tak referendum bo omejena z omejitvami, kot so lastna interpretacija človekovih pravic, kar v resnici ime, eh, pomeni represijo in pa omeji, omejitev uh, svobode izražanja in pa misli. Demokracija pomeni vlada ljudst, ljudstva. In to ne pomeni vlada poljubnega števila, eh, števila ljudi, ki bo vse skupaj oteževala. Evropa kot celota je postala še manj enotna, ki bi lahko bila, kot bi lahko bila brez tega. Ampak ehm, morda le ne bo vse za manj, lahko bomo vse dokazali, da je ta pobuda bila prazna obljuba. Hvala lepa. Gospa Elena Basesko je naslednja. Ehm, consider că introducerea inițiativei cetățenești europene în prevederile tratatului de la Lisabona Hvala lepa. Uvedba pobudbe državljanov v Lizbonski pogodbi je pomemben korak naprej, ko gre za konsolidacijo demokracije v Evropski uniji. Še en način za to pa je organizacija referenduma. V Romuniji smo od leta 2004 imeli tri referendume. Zadnji referendum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 oziroma zbrati minimalno število podpisov in pa minimalno število držav, iz katerih morajo priti podpisi. Zanima me, kdaj Evropska komisija misli, da bo ta uredba stopila v veljavo. Mislim, da bi to moralo biti kaj najhitreje. Sina Lova v eni, min, eno minuta. Vážený pane komisaři, vážené kolegyne a kolegyne. Hvala lepa. Predsedujoči komisar, predstavnik sveta. Evropska unija doživlja krizo verodostojnosti. Eden izmed eh, dokazov za to je nizka udeležba na evropskih volitvah. Evropski državljani mislijo, da ne morejo vplivati. Zato, po, zato pozdravljam to pobudo, ki jo uvaja Lizbonska pogodba. Prav tako cenim zeleno knjigo in pa javni posvet o tem, kako bi se naj izvajala ta pobuda. Strinjam se z večino predlogov, ki so tam predstavljeni. Če želimo iztegniti roko v pomoč, bi morali najprej zagotoviti, da državljani posvojijo to pobudo. Mislim, da nekatere omejitve gredo predaleč, kakor naprimer minimalno število držav članic ki morajo biti udeležene. Ena tretjina držav članic, to je bilo predlagano, to pomeni devet držav članic in to se mi ne zdi realistično, realistična meja. Če bi znižali vse skupaj na 20 odstotkov, bi to bil dober korak naprej in na ta način bi se lahko sredotočili na makro regije in evropske politike. Naslednji govornik. Pobuda državljanov lahko prispeva k temu, da se zgodi resnično javna razprava o evropskih temah. Civilna družba lahko obravnava tiste teme, ki jih niso sposobne obravnavati politične stranke. Kar se tiče odprtih vprašanj, pa bi rad izpostavil eno. Pomembno se mi zdi, da bi pred eh, začetkom zbiranja podpisov v okviru pobude državljanov komisija izrazila mnenje o tem, ali je ta pobuda državljanov, ali je ta pobuda državljanov sploh izvedljiva. Če enkrat zbereš milijon podpisov, potem pa se to pobudo zavrne zaradi odsotnosti pravne podlage, bi to pomenilo kritiko ne samo komisije, ampak Evropske unije kot take. Hvala lepa, gospod Šogar, sedaj pa še. Gospa Blinkevič, jute predsedujoči lizbonska pogodba želi okrepiti vlogo civilne družbe v institucijah in želi evropskim državljanom dati možnost da dajo pobudo za zakonodajne predloge vsaj milijon državljanov bi lahko zahtevalo od komisije da poda zakonodajni predlog na posebnem področju Vendar pa resnično zelo težko zbrati tolikšno število podpisov, če želimo imeti učinkovit inštrument. Eh, um, participatorne demokracije morajo imeti državljani možnost, da inicirajo zakonodajne pobude. Lizbonska pogodba to sicer določa na papirju, vendar pa eh, ne določa v praksi, kako zagotoviti preglednost, kako zagotoviti državljansko odgovornost, tako da državljani ne bodo padli v past um, interesov razno raznih družb. Ta pobuda je del demokratičnega modela za prihodnost in zato pozivam komisijo, da naj to pobudo začne izvajati v praksi, kar se da hitro. Sedaj pa sem kaj eno minuto kot zadnji prikačdi. Simuludente, Golacha, Madeleine Gesha, Augustin Tixidengo, Grunto Kanoš. Mislim, da je to odličen inštrument za naše državljane in to je tudi um, argument, z, to je bil tudi argument, zakaj glasovati za Lizbonsko pogodbo na Irskem. Saj so irski državljani najprej mislili, da je šlo za izključevanje državljanov. Seveda pa obstaja velika razlika med tem, da je nekaj zapisano v pogodbi in pa, da se to izvaja v realnosti. Obstaja uh, nevarnost, da bi cel proces um, želeli prevzeti lobisti, ki z, nimajo nobene težave pri tem, da bi zbrali milijon podpisov. Zato bi morda morali vključiti varuha človekovih pravic v telo, celoten postopek. Po drugi strani pa to predstavlja resnično možnost za naše državljane in pobuda, ki jo je začel kolega Kastner. Uh, Eh, predstavlja resnično nekaj pomembnega. Eh, ali želimo torej počivati v nedeljo, tako kot si normalni ljudje, ali pa ne. Zato to pobudo pozdravljam. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem zaključujem krok Catch the Eye in sedaj bo spregovoril za svet eh, gospod Lopez Garido. Gracias, Hvala, gospod predsedujoči. tudi sam želim izraziti veliko zadovoljstvo nad to razpravo in nad to pobudo. Pobudo, ki jo podpira predvsem tudi parlament. Veliko dobrih prispevkov smo slišali v tej razpravi in mislim, da obstaja soglasje, kar zadeva podporo tej pobudi. To je tudi ena od prioritet španskega predsedstva. Razen tega je eh, bilo slišati, da je treba pobudo izvesti hitro. In 31. marc eh, je nekdo povdaril, je odločilen dan. Eh, še enkrat se zahvaljujem komisiji za to, hitro ukrepanje za angažma in za veliko zanimanje, s katerim eh, obravnava to temo. In mislim, da gre za pomembno delo in upamo, da se bo sprožilo in začelo čim prej. In tudi v tej razpravi so vsi eh, rekli, da je ukrep nujen, da je nujno potreben in neobhodno potreben. Razen tega so, vsi, so tudi vse politične skupine podprle to pobudo. Vsi poslanci so to podprli, samo ena pripomba je bila, in sicer pripomba gospoda Kamela, ki je šla v malo drugo smer. Eh, vendar hm, imam slabo novico zanj, kajti prepričan sem, da bo ta pobuda okrepila Evropsko unijo in je ne bo oslabila, tako kot je povedal on. To je pobuda, ki povezuje dva temeljna koncepta Evropske unije in sicer demokracijo in sodelovanje državljanov. To so sta pomembni načeli in po našem jih ta pobuda krepi. In razen tega naj bi presegli tudi različne paradokse, ki se vedno spet, do katerih vedno spet prihaja. Parlament ima vedno več pristojnosti in parlament igra pomembno vlogo za vsak dan državljanov, vendar parlament teh državljanov ne dosega vedno in na ta način je možna skupna razprava z državljani o najpomembnejših evropskih zadevah. Torej ne gre za lokalne in, roka, in regionalne teme, teme, ki jih je možno reševati na teh ravnih, temveč gre za evropsko usmeritev in mislimo, da se s tem krepi demokracija v EU. Evropski uniji. Gre za vključevanje evropskih državljanov, za uh, večjo participacijo evropskih državljanov in to je povedala večina uh, govornikov. In ta, to aktivno državljanstvo je zelo pomembno za nadaljni razvoj in za napredek v Evropski uniji. In nekateri so rekli, da je treba državljane informirati o tej pobudi, tako da bo zaživela in da eh, jo bodo državljani tudi uporabili, da se jo bodo posluževali in da bo to tudi pomemben, pomembna sestavina evropske identitete. Še enkrat najlepša hvala komisiji in tudi Evropskemu parlamentu. Pripričan sem, da boste z odločnostjo in eh, poštenostjo obravnavali to temo in da boste uh, silili eh, na to, da se bo ta pobuda čim prej začela izvajati. Eh, gospa Basesko je prav tako eh, se zauzela za hitro uveljavitev te pobude. Hvala, gospod državni sekretar. Sedaj pa ima besedo komisar, gospod Šefčovič. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil tudi Diegu za odličen povzetek današnje razprave. Vsem bi se vam rad zahvalil za podporo in za pozitivna pričakovanja, povezana z pobudo evropskih državljanov. Z veseljem bom predstavil predlog, kar se da hitro po sprejemu tega predloga. Danes smo časovno omejeni, poleg tega pa predlog še ni v končni fazi, zaradi tega nismo govorili o podrobnostih. Kljub temu me veselijo vaša mnenja, vaši prispevki, kaj ti odražajo kakovost mnen, ki smo jih zbirali že pred pripravo pobude evropskih državljanov. Veliko je toč, glede katerih se strinjamo. Prvič, preglednost iščemo rešitev, ki bi zagotovila, da bi komisija natančno vedela, kdo daje pobudo, odkot pobudniki prejemajo finančno podporo. Komisija bo torej preverila, ali gre res za evropsko pobudo, ali gre res za pobudo državljanov. Preverili bomo tudi, ali takšna pobuda vsebuje vse elemente, ki so v skladu z novim instrumentom. Poleg tega želimo sistem, ki bo prijazen uporabniku, tako da državljani ne bodo imeli občutka, da morajo skozi zelo barbarske postopke, da bi lahko zbrali podpise. Trenutno proučujemo različne možnosti in tudi možnosti uporabe moderne tehnologije, ki je ključnega pomena v tem stoletju. Imamo različne sisteme preverjanja zbiranja podpisov v državah članicah in v javnih posvetih smo izvedeli, da državljani želijo, da bi imeli enoten sistem, ko gre za nadzor nad zbiranjem podpisov. Hkrati smo dobili jasno sporočilo držav članic, da moramo poskrbeti, da ta sistem ne bo preveč zapleten za nacionalne oblasti, kajti države članice bodo tiste, ki bodo morale potrditi, da so podpisi, ki so bili zbrani, resnični. Zelo pozorno sem poslušal tudi vaše pozive, da potrebujemo zelo jasne postopke. Za obdobje, ko bodo podpisi že zbrani, vsekakor bomo poskrbeli tudi za to. V predlogu bodo zelo natančno določeni roki, natančno bomo določili časovni okvir, v katerem se mora komisija odzvati na pobudo državljanov. Najbrž bi se strinjali z mano, da je najtežje vprašanje vprašanje spremljivosti oziroma dopustnosti. Kako lahko zaščitimo vrednote Evropske unije? To je ključno vprašanje. Kako lahko zaščitimo naše državljane? Kako lahko zagotovimo, da bo državljanska pobuda oziroma pobuda evropskih državljanov ostala resen instrument? in ni še pravega odgovora na te zahteve. Komisija proučuje različne možnosti. Želimo namreč hkrati zagovarjati evropske vrednote ter vzpostaviti jasen sistem za pobude evropskih državljanov omogočiti želimo uspešnost takšnih pobud in preprečiti zlorabe. Ne želimo prejemati pobudo državljanov vsaka dva tedna na neko banalno temo, ne želimo sodnih postopkov glede dopustnosti takšnih pobud in tako naprej še posebej, če je ta pobuda uložena z napačnimi nameni, recimo z namenom samopromoviranja ali česa podobnega. In še kratek odgovor podpredsedniku Doranu, kar zadeva civilno družbo. Mislim, da je pobuda evropskih državljanov zelo dober instrument imamo dobro strukturo v okviru Evropskega odbora za gospodarske in socialne zadeve. Mislim, da potrebujemo široko zastavljene javne posvete, ki že potekajo danes, vendar pa bomo ta instrument še razširili in ga še bolj uporabljali v prihodnosti. Naj zaključim s tem, da vam zagotovim, da se že veselim prihodne razprave o predlogu, ko bo ta seveda dokončno pripravljen. Upam, da bo ta postopek potekal hitro in da bomo ta zelo pomemben instrument odobrili v bližnji prihodnosti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala. Sedaj pa zaključujem razpravo o tej temi in če se strinjate, bi se posvetili naslednji točki dnevnega reda in sicer gre za polo